so nam eh, poslale prošnjo za umik imunitete Sergeja Staniševa v skladu s poslovnikom, bomo to prošnjo posredovali odboru za pravne zadeve.